in sicer določbe o trajnostnem razvoju, o sporazumu o gospodarskem partnerstvu EU Zahodna Afrika in besedo dajem gospodu Lange, Langeju. Eh, hvala lepa. Spoštovana gospa, gospa komisarka, kolegice in kolegi. Dolgo časa smo se pogajali z zahodnoafriškimi državami, da smo lahko izpogajali trgovinske sporazume in da smo jih oblikovali do te mere, da jih lahko zdaj ratificiramo in tudi podpišemo. To želimo storiti, ker si želimo, da se okrepi tako gospodarski razvoj, kot tudi regionalno sodelovanje v, tej, v tem delu Afrike. Ta, te države so zelo odvisne od izvoza. Regije v tem delu Afrike pa so neenakomerno razvite. Zato smo v ta sporazum vnesli nekaj precej asimetričnih ukrepov. Kajti s tem smo želeli horizontalno okrepiti eh, trgovinsko dejavnost teh držav. Iz Zahodne Afrike prihaja 80 odstotkov vseh kakavovih zrn, ki jih porabimo, ampak po drugi strani samo 4 odstotke čokolade. To pomeni, da je treba v, tem, v tej regiji izboljšati eh, raven vrednosti oziroma dodane vrednosti. Seveda pa si moramo ogledati tudi določene vidike trajnostnega razvoja. Če se vrnemo k kakavu, pri mm, pridelavi kakava, pri gojenju kakava, veliko krat pri delu pomagajo otroci. In če jemo čokolado, s tem posredno spodbujamo tudi eh, delo otrok. Tega se verjetno nihče ne želi. Zato moramo trajnost, ko gre za Zahodno Afriko, postaviti v središče pozornosti. S tem pa zopet pridemo do neke kuriozitete. Sklenili smo že en trgovinski sporazum sporazum Cariforum, ki bolj ali manj deluje in David Martin je strokovnjak za to področje. Ravno pri tem sporazumu smo, kar zadeva trajnostne vidike, uspeli izpogajati številne pozitivne reference. Če to zdaj primerjamo s porazumom v Zahodnji Afriki, gospa komisarka, potem lahko ugotovimo, da na tem področju precej stvari manjka. In zato vam zopet zastavljamo štiri vprašanja. Kako bomo začeli izvajati eh, oziroma zagotoviti spoštovanje človekovih pravic in pa delavskih pravic. V sporozumu, kar je forum, obstaja jasna referenca, jasen sklic na eh, pogoje v okviru ILO. Tudi delo otrok, oziroma kar zadeva delo otrok. Potem drugo vprašanje, posvetovalno telo, ki naj bi ga ustanovili v tem kontekstu. Tudi v zvezi s tem v zadevnem sporazumu manjka opredelitev, manjkajo sklici, kot jih imamo v kari forumu. Ko gre za vprašanje, katere vire bo ta, ta, to telo sploh imelo na voljo, ne vemo ničesar, kakšni bodo postopki, pojma nimamo, ali bodo tu sodelovali tretje strani, ne vemo. V kari forumu se Eh, navezujemo na ILO. Prav tako ni nobenega besedila, ki bi govorilo o tem, kako je z reševanjem sporov, kakšni so mehanizmi na tem področju. področju. Tudi to je povezano z drugim vprašanjem. Potem tretje vprašanje. Tu nas načeloma zanima, kako celotna komisija, kako predvsem direktorat za trgovino, pa tudi EEAS želita zagotoviti, da bodo organizacije civilne družbe dobile ustrezno mesto v okviru tega sporazuma in kako se jih bo upoštevalo. Želimo si tudi vedeti, kako bo izgledala časovnica v zvezi s vsemi tremi elementi. Kajti kako oziroma ali bomo lahko pri ratifikaciji tega sporozuma imeli dovoljšno mero eh, gotovosti, da bo prišlo do upoštevanja trajnosti. Hvala. Hvala lepa, gospod Langer. Eh, komisarka Malmstrom, imate besedo. Hvala lepa, gospa predsednica, gospe in gospodje. Prejšnje leto sem predstavila naša sporočila, v katerem zagotavljamo, da bo komisija zagotovila, da bodo vsi ti sporazumi prinašali konkretne rezultate, vključno z trajnostnim razvojem. In zagotavljamo tudi, da so naše vrednote vedno zapisane v teh sporazumih. Tu gre za sama načela eh, sporazuma iz Kotonuja z drugimi besedami, e, trajnostni razvoj, cilji trajnostnega razvoja, vključno s socialno, gospodarsko in okoljsko komponento. E, v e, porazumu iz Kotanuja so omenjene tudi človekove pravice in pa delovni in okoljski standardi. Ta načela bodo oblikovala tudi vse sporazume, ki bodo skrenjeni med eh, Zahodno Afriko in EU. Komisija bo zato zelo pazila na spremljanje izvajanja vključno z trajnostnim razvojem. Skupno smo se dogovorili o observatoriju, ki bo spremljal učinke EPA, spremljal bo tudi način, kako se dosegajo cilji trajnostnega razvoja. Kar pa zadeva časovni okvor, eh, okvir za izvajanje EPA, to je dolgoročni razvoj. Skupni pregled bo izveden vsakih pet let. To bo omogočilo strankama, da boste redno ocenili eh, napredek in odpravili izzive. Kar zadeva komisijo, bo leta zelo pazila na spoštovanje človekovih pravic, delovnih standardov in pa varovanje okolja v okviru teh pregledov. Odvisno od rezultatov tega eh, spremljanja pa so lahko sprejeti konkretni eh, ukrepi, ki se bodo nanašali na implementacijo, kakor tudi na možnost eh, popravljanja določenih določb. Eh, k, za, Tu boste našli tudi bistvene elemente, vključno s človekovimi pravic, pravicami in komisija bo uporabila instrumente, ki jih, jih določa sporazum iz Kotonoguja. Začenja se s političnim dialogom. Zadnja opcija eh, pa je prekinitev eh, sporazuma oziroma eh, odprava tržnih preferenc. Tukaj imajo institucije svojo vlogo, komisija je že začela eh, s pripravami za Zahodno Afriko, namen je čim prej ustanoviti v skupni posvetovalni odbor, ta bo eh, eh imel eh, tu, v svoji sredi tudi predstavnike civilne družbe. Komisija je tudi rezervirala sredstva eh, v okviru Evropskega razvojnega sklada in e, instrumenta za partnerstvo. EPA določa tudi, da se bo e, konsultativni odbor oziroma posvetovalni odbor e, posvetoval za komisijo oziroma da bo delal tudi na podlagi svojih pobud. Znot, znotraj EPA e, in sveta EPA bomo e, spremljali vse vidike, ki bojo pomembni Eh, pozorni bomo na možne kršitve. Komisija bo tudi ocenila, kakšen je prispevek civilne družbe v institucionalnem kontekstu in bo komisija predlagala spremembe politike, če se bo to izkazalo za potrebno. In v vseh eh, relevantnih delih EPE e so ti vidiki omenjeni in seveda bomo zahtevali partnerstvo, eh, sodelovanje, očinkovitost in pa skladnost politik. Domači akteri bodo morali imeti eh, osrednjo vlogo, kakor tudi zagotavljanje politike kakovosti. Že sedaj za Zahodno Afriko delamo vse potrebno, da se ustanovi skupni parlamentarni odbor, kako hitro bo EPA e začel veljati tako bo eh, lažje spremljali učinkovitost eh, tega sporazuma in tako bo lažje tudi vzpostaviti povezavo z domačimi reformami, začeti politični dialog, kajti komisija si želi, da bi tudi ta dialog in pa samo izvajanje sporazuma lahko spremljali. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Sedaj bomo pa začeli z razpravo v imenu skupine ELS, gospod Kaspari, za minuto in 30. Spoštovana gospa predsedujoča, če si ogledamo, kaj se je dogajalo v zadnjih tednih in mesecih, če si ogledamo, koliko gospodarskih, ekonomskih imigrantov je prišlo v Evropsko unijo, se lahko, se lahko ozremo tudi v Afriko. In mislim, da je treba izboljšati vsak dan teh ljudi v Afriki, njihovo življenje, njihovo ekonomsko situacijo. Uh, Seveda, trgovinski sporozumi ne morejo storiti oziroma odpraviti vseh težav, malo pa že lahko pomagajo in v tem kontekstu si želim, da bo ta sporozum sklenjen kar se da hitro in da se bo v številnih državah, ki so pa še partnerice v tem kontekstu, tudi izvajal. Kolega Lange je izpostavil nekaj stvari, ki želim izpostaviti tudi sam. Gre za stvari, ki so nekoliko drugačne od tistih, ki že obstajajo v sklenjenih sporazumih o trgovinskih partnerstvih. Zakaj je prišlo do tega? No, do tega je prišlo namenoma, po mojem mnenju. Morda je bilo evropsko stališče takšno, da, bi, da je pač zahtevalo, da se nekatere stvari v sporozume pišejo na nekoliko bolj nejasen način. Morda pa so tudi naši partnerji v Afriki imeli nekoliko drugačne poglede na to in so si želeli določeno, um, določen manevrski prostor um, zato da ena stran ne bi prevladovala nad drugo v okviru sporazuma. Potem, gospa komisarka, me zanima, ali boste ta teden izkoristili priložnost, ko bo z nami v parlamentu nigerijski predsednik, ali boste to izkoristili in skušali zagotoviti tudi dodatno podporo oziroma pristop določene oziroma nove države k temu sporazumu. Hvala. Minuta za gospod Curtin Darling, za socialiste in demokrate. Najlepša hvala, gospa predsednica. Jeseni, lani, gospa komisarka, eh, ste predstavili nove trgovinske politike, trgovina za vse. In takrat ste nam rekli, da se bo vidik človekovih pravic in trajnostnega eh, razvoja okrepil. Sedaj razpravljamo o sporazumu za Zahodno Afriko in v tem sporazumu je trajnostni razvoj nekje ob strani. Ko govorimo o človekovih pravicah, o delu, o okolju, tu je spoštovanje pravic bistvenega pomena. Sistematično vključevanje civilne družbe je tudi bistveno. V tem sporazumu ne vidimo nobenih orodij, ki bi omogočila, da bi se te resnice dejansko eh, uresničevale uh, tudi v praksi in da niso samo na papiru. In to je treba popraviti. Uh, in EU je to dosegla v vseh trgovinskih sporazumih v zadnjih desetih letih. Afriški partner želi uravnotežene odnose z EU na podlagi vzajemnega zaupanja. To pa zahteva iste standarde in enako spremljanje, kot smo ga zagotovili na drugih delih sveta in tu so potrebne za to določene izboljšave. E, hvala lepa. Gospod Gerike, eno minuto za EKR. Hvala, gospa predsedujoča. Zahvaljujem se odbor, eh, odboru za trgovino za izpostavljanje tega vprašanja. In kot koordinator naše skupine za države AKP se lahko k temu sporazumu zgolj pridružim. Seveda v številnih strankah oziroma skupinah obstajajo m, mm, ljudje, ki jim to ni všeč, ampak fair play je pojem, ki ga ne poznamo samo športnih igrišč. Tudi v trgovini potrebujemo fair play kot očetu, kot kristijanu je zame to zelo pomembno. In gospa komisarka, zelo sem vesel, da ste to izpostavili. Pozivam vas, da v sporazumu z državami Zahodne Afrike in da v številnih drugih trgovinskih sporazumih zagotovimo fair play, da ustvarimo novo generacijo fair play sporazumov. V Nemčiji zdaj govorimo via schaffen das, zmogli bomo in tudi tu moram pozvati k enakemu. Če bomo stopili skupaj, bomo to tudi zmogli. Hvala. Hvala lepa, eh, gospod Ferreira, za eno minuto zaguje. Najlepša hvala, gospa komisarka. Pogajanja ki so vodila k dokončanju teh sporazumov, so dejstvo. So dejstvo, ki obstaja že več kot deset let, ker se že deset let pogajamo o teh sporazumih. Ampak zahodnoafriške države teh sporazumov še niso podpisali. V bistvu jih sploh ne zahtevajo, ker jih ti sporazumi ogrožajo. Gre za zaščito držav, ki še vedno ne spoštujejo naših vrednot. Še vedno se soočamo z novimi in novimi valovi bede. Samo po res močnem pritisku evropske strani se te države začenjajo gibati v smer, ki si jo tudi mi želimo. Šele zdaj so začeli razmišljati o tem, da bi bilo pa morda dobro spoštovati človekove pravice ali pa poštene trgovinske prakse. In če se to ne bo zgodilo v bolj ukrepljenju oziroma večji meri, bomo mi proti. Hvala. Gospa Keller. Za minuto. Najlepša hvala, da ste še enkrat podarili, da morajo biti človekove pravice in e, trajnostni razvoj v samem srcu teh sporazumov. Vprašanje pa je, kako to storiti. Vem, da nam pri teh vrste sporazumov ni vedno uspelo vključiti človekovih pravic in to Eh, tako da bi dejansko bile uresničene. Eh, ta klauzula, ki ste jo omenili, sploh ni bila uporabljena v preteklosti. Kako pa bomo zagotovili, da se bo sedaj spremljanje, nadzor, eh, tudi to ni delovalo in tudi na ta način če ni bilo mogoče zagotoviti spoštovanja človekovih pravic. Kako bomo zagotovili, da bomo dejansko eh, zagotovili spoštovanje človekovih pravic? Kako imeti besedilo, ki bo to doseglo? Mislim, da je besedilo eh, pomankljivo v teh pogledih in eh, gospa komisarka, mislim, da to je problem in vesela bom, če nam boste povedali, kako bomo to besedilo oblikovali tako, da bo bolj eh, strogo in da bo vsebovalo tudi sankcije. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Fjellner, minuto 30. Najlepša hvala. Veliko krat se o teh pogajanjih govori, kot da bi Evropa prisiljevala te oboge države, da sprejema naše eh, trgovske pogoje. Eh, lepo bi bilo, če bi res bilo tako lahko. No, danes pa je zanimivo naslednje. Tudi kolegi na levici so nezadovoljni, ker afriške države nočejo podpisati teh eh, zahtev. Res je, da je trgovina najpomembnejši način boja proti revščini in eh, doseganja trajnostnega razvoja. Vendar pa ostaja eno vprašanje. Ali bo Afrika s tem bogatejša ali bo revnejša? ali bodo bogatejši, če bodo podpisali tak sporazum, kot ga oni hočejo, ali takega, kot ga mi hočemo. Verjamem v pozitivne učinke tega. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Ferreira, ravno ker ste govorili, zato bom dala besedo kar tako eh, gospodu Martinu za eno minuto. Much, Hvala lepa, gospod predsedujoča. Bernd Lange ima prav. Poročevalec sem pri drugem dosjeju, ki je prav tako zelo pomemben in govori o sporozumu o gospodarskem partnerstvu. In uh, eh, ekovas se ne more primerjati s tem. Nimamo poglavja o socialnih standardih v kariformu. Tukaj o tem pa govorimo o kotonuju. Kotonu pa bo potekal Zato ni popolnoma jasno, kako bo ta sporazum o gospodarskem partnerstvu izvršljiv v prihodnosti. Zanima me, kako komisija meni, da bi lahko rešili ta problem. Strinjam se z SK Keller, da spremljanje zaenkrat še ni uspešno, pozdravljam pa zavezanost komisije, da bo zagotovila ustrezne finance za spremljanje in da boste upoštevali njihova poročila. To drži, zaenkrat tega še niste storili, ampak če bi lahko poskrbeli za to, bi bilo to dobro. Hvala. Arena, prva od dveh v postopku pritegnite pozornost predsedujoče. Gospa eh, predsednica, imam tri vprašanja. Prva je postavil že David Martin in sicer gre za omembo sporazuma iz Kotonuja in Zahodna Afrika pravi, da se bo navezovala na relevantne določbe iz Kotonuja. Že samo to dejstvo Eh, pomenil posebno pravno razlago, zlasti, ko bo sporazum iz Kotanuja potekal, kakšna bo pa potem eh, pravna podlaga za dialog in za sankcije. Drugo vprašanje, kakšne so koristi za afriške države? Med zahodnoafriškimi državami eh, je 12 držav takih, s katerimi nimamo tega sporazuma in Eh, Julija se je izračunala razlika med eh, obema režimoma različnih sporazumov in zaključeno je bilo, da so v večini afriških držav eh, davčne izgube večje kot pa koristi. Zakaj torej ti sporazumi? Tretje vprašanje. Eh, Nigerija ta, eh, nasprotuje temu sporazumu zato, ker je prišlo do Eh, zmanjšanja njenega BDP-ja in pa za 7 milijard so nižji njeni davčni eh, prihodki. Gospod Marija. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Mislim, da so pogajanja o sporozumu o gospodarskem partnerstvu za Zahodno Afriko zelo pomembna, vendar upoštevati moramo določene pogoje sodelovanje držav v tej regiji je nujno, kajti samo tako bo zagotovljen razvoj. Potem pa moramo vedeti, da ne bomo imeli toliko ekonomskih migrantov, kot jih imamo sedaj. Prav tako bi lahko prispevali k reševanju sporov v tisti regiji in tudi s tem bi lahko zmanjšali toke migrantov, ki prihajajo iz tega dela sveta. Po drugi strani pa se moramo ukvarjati tudi z vprašanjem spoštovanja človekovih pravic. Zaenkrat prihaja do kršitev, mislim pa, da moramo ustrajati pri tem. Hvala. Smo končali ta kratki seznam eh, Catch the Eye in sedaj dajem besedo ponovno komisarki. Hvala lepa. Trgovina je res zelo pomembno orodje za boj proti revščini. Če to združimo z razvojno pomočjo in drugimi orodji za zunanjo politiko lahko s tem res prispevamo k izboljšanju pogojev za življenje, k novim delovnim mestom in k izboljšanju življenja za ljudi. Epa so asimetrični trgovinski sporozume. Mi se odpremo njim, afriških držav ali držav AKP pa ne pozivamo, da se odprejo na enaki ravni, zato ker vemo, da so določeni sektori ranljivi, vključene so zelo dolge dobe postopnega uvajanja. Bila sem tam tik pred Božičem in govorila sem z veliko Nigerici in mislim, da bi Nigerija imela veliko tega zaradi njihovih gospodarskih težav. Lepo bi bilo, če bi diversificirali svoje gospodarstvo, zato da bi lahko dejansko v proizvodni verigi dosegli več. Pomagamo jim lahko, zagotovimo jim lahko pomoč uvedemo lahko standarde in kvalifikacije za njihove izdelke tudi na področju kmetijstva. Spodbujati pa je treba tudi regionalno integracijo, regionalna integracija in tudi razsežnost razvoja. Z neveno mimico sodelujeva zato, da bi poskrbela, da bo dovolj razvojne pomoči v teh sporozumih o gospodarskem partnerstvu. Trajnost in človekove pravice so ključnega pomena za vse naše trgovinske sporozume. Seveda se strinjam z gospod Keller lahko bi storili še več. To ni vedno enostavno, ampak eh, trudimo se po najboljših močeh. Evropska unija vedno poskuša začeti z dialogom, ne s sankcijami. Če začnemo s sankcijami, potem najbolj trpi navadni človek in ne tisti, ki so na oblasti. Zato poskušamo vzpostaviti dialog, imamo različne forume, sodelujemo s civilno družbo in seveda obstajajo tudi možnosti sankcij na koncu, vendar vmes je mogoče sprejeti še veliko korakov. Naši afriški koraki v Zahodnoafriškem sporazumu niso želeli iti tako daleč, kot smo si želeli mi, kar zadeva formule za trajnostni razvoj. O tem se pogaja. Zato imamo klauzulo o pregledu, ker bomo poskusili videti, ali lahko s tem še nadaljujemo. Ampak, kako sem že povedala, Posebno pozornost bomo namenili spremljanju in nadzoru, zato da bomo poskrbeli, da se spoštujejo človekove pravice, pravice delavcev, pravice okolja in tako naprej. Evropski parlament ima tukaj zelo pomembno ulogo. Kotonu, res je, gospod Martin, Kotonu bo potekel, videli bomo, kaj se bo zgodilo potem. Ampak ne glede na to, kaj se bo zgodilo, so določbe še vedno v veljavi in načel ne bomo spremenili ne glede na to, kaj se bo zgodilo s Kotonujem. Tudi v Kotonuju imamo možnosti spremljanja v okviru dialoga o človekovih pravicah in tako naprej. Pripričana sem, da lahko dosežemo pozitiven rezultat. Trenutno govorimo z Zahodno Afriko, tečejo pa tudi druga pogajanja, ki so že skoraj zaključena. Gre za partnerstvo, ampak to je nekaj, kar bo koristilo Zahodni Afriki pa tudi drugim državam AKP, zato da bi lahko pomagali pri njihovem razvoju, da bi zagotovili nove možnosti za rast, za delovna mesta in zato, da bodo one lahko preživeli svoje družine v svojih državah. S tem bomo seveda poskrbeli tudi za višjo stopnjo regionalne integracije. Tega trenutno res ni. Hvala. Hvala lepa. S tem je razprava.